El señor presidente. Wow. Buenos días. Lepo pozdravljeni, gospode komisarji, spoštovani kolegi, parjam sejo. Prva točka na njenem redu je pomembna razprava, skupna razprava o treh poročilih povezanih z notranjim trgom in varstvom potrošnikov. Gre za poročilo Grofice Fontun in Hohenstein o pregledu stanja notranjega trga. Potem imamo poročilo Anehet o varstvu potrošnikov in poročilo gospoda Bosoja o mreži Solvit. Besedo bomo dali kar poročevalcem, vsak ima štiri minute, zato da poda obrazložitev svojega poročila. Poročevalci verjetno veste, da imate ob koncu razprave še dve minuti na voljo, da odgovorite na vprašanja. Če boste pri predstavitvi porabili samo tri minute, potem imate ob koncu tudi tri minute, torej šest minut vse skupaj za obe, oba prispevka. Najprej damo besedo gospe Fontun in Hoenstein, zato da predstavi svoje poročilo. Izvolite. E, panie przewodniczący panie komisarzu najlepsza hvala gospod predsedujoči gospod komisar gospe in gospodje zelo sem vesela da lahko predstavim devetnajsti pregled stanja notranjega trga ki je bil opravljen julija lani